Dear colleagues, we continue the session of the committee. Kolegice in kolegi, nadaljujemo. Gospa Blinkevič Jute je z nami, pozdravljeni. Imeli bomo predstavitev, ki predstavlja priložnost tako članom odbora Libe kot članicam in članom odbora za od pravice žensk, da slišijo mnenja povabljenih strokovnjakov v zvezi z izvajanjem direktive 2012-29-EU e o oblikovanju minimalnih standardov glede pravic, podpore in zaščite žrtev zločina. Kakor veste, je ta direktiva odziv na potrebe državljanov EU, kajti vedno več ljudi potuje in živi ter študira v tujini in zato so potencijalne žrtve kaznjivih dejanj v državi, ki ni njihova. Zato direktiva zagotavlja, da imajo pravice žrtve, ki so žrtve kaznjivih dejanj. Države EU so morale zagotoviti prenos določb te direktive v nacionalno zakonodajo do 16. novembra 2015. Na tej predstavitvi bomo slišali, kakšne ukrepe so države članice sprejele za to, da se posamezniki lahko zanesajo, da so njihove pravice in obveznosti spoštovane v okviru te direktive in da so odpravljene ovire glede izvajanja na nacionalni ravni. Prav tako je to priložnost, da ocenimo, kakšne dejanske spremembe ta nova zakonodaja prinaša. Prav tako bo ta predstavitev služila kot vir informacij za prihodno poročilo, ki bo pripravljeno v okviru 55. člena, pripravljate ga soporočevalca dveh odborov glede izvajanja te zakonodaje. Zdaj pa bom predal predsedovanje gospe Blinkevič Jute. Izvolite, hvala gospod Stanišev, pozdravljeni vsi člani obeh odborov. Kakor veste, je direktiva namenjena temu, da zaščitimo vse žrtve kaznjivih dejanj, ampak prav tako ima tudi jasno spolno perspektivo. Upoštevati je treba, da je veliko nasilja nad ženskami in nasilja med spoloma. Eden od ključnih elementov te direktive je, da žrtve postavimo v središče kaznjivih dejanj postopkov. To pomeni, da niso več samo priče, ampak najpomembnejši element, ki ga je treba zaščititi in mu nuditi podporo v okviru celotnega pravosodnega procesa. In to je zelo pomembno, če govorimo o žrtvah nasilja nad ženskami in nasilja doma. Preprečiti moramo, da bi žrtve še enkrat postale žrtve. To velja za ženske in otroke. Zato moramo zagotoviti podporo, zato moramo poskrbeti, da bodo ženske obveščene o postopkovnih pravicah in postopkih, ki veljajo za napadalca. In to je samo ena od pravic, ki jih imajo ženske. Izvajanje v državah članicah je tema, s katero se bo ukvarjalo poročilo, ki ga pripravljata soporočevalca. Prepričana sem, da bo ta predstavitev res zagotovila koristne informacije za njihovo delo. Zdaj bomo začeli z prvimi govorniki, kar zadeva izzive pri izvajanju na ravni držav članic. Slišali bomo predstavitev, ugotovitev, glede direktive pravic žrtev. Študijo je pripravila ekipa raziskovalcev iz Centra za strategijo in ocenjevalne storitve. Analizo pa je pripravil naš EPRS. Besedo bom dala dvema raziskovalcema iz CSES, e ki bosta predstavila svoje ugotovitve. To sta gospod Stefan Krojcer in Eugene Laldemoz. Oba sta sodelovala pri pripravi ocene glede izvajanja na evropski ravni, sta iz EPRS in zdaj bosta predstavila svoje ugotovitve. Gospa Eugenie Laldemoz, beseda je vaša, izvolite. Gospod. Krojcer bo začel. Samo povedati želim, da je z nami tudi kolegica Čekmelales in v študiji smo dobili podporo tudi organizacije Victims Support Europe, naslednji, naslednja prosojnica. V študiji smo najprej predstavili namen in obseg, potem bomo še enkrat predstavili direktivo. Na to bom predstavil ugotovitve glede učinka direktive, na to pa bo ženi predstavila ključne ugotovitve glede horizontalnih vprašanj, kar zadeva posamezne ocene. To je zdaj obvezno v okviru direktive, prav tako pa bomo obravnavali določena vprašanja povezana z specifičnimi kaznjivimi dejanji, naprimer terorizem. Potem pa bomo podali tudi sklepe in priporočila. Direktiva kaže pozitiven učinek v številnih državah članicah, ampak eh, obstajajo razlike, kar zadeva učinek na terenu. Kasneje bomo razložili, kaj lahko na to vpliva. Imamo tudi nekaj priporočil glede, to, glede tega, kako bi lahko izboljšali izvajanje direktive v prihodnosti. Študija, namen in obseg EPRS v Evropskem parlamentu je izvedel to študijo. Govorimo o direktivi 2012-29, ki oblikuje minimalne standarde glede pravic podpore in zaščite žrtev kaznjivih dejanj. Ocenjujemo prenos ključnih določb v vse države države članice, ki jih je 27. Danska ni v tej skupini, zato ker so dobili izuzetje. Naš ozorec je obsegal 12 držav članic. Šlo je za reprezentativni ozorec glede geografije in velikosti, glede različnih pravnih redov in glede ravni podpore za žrtve. Avstrija, Belgija, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Mačarska, Italija, Litva, Poljska, Španija in Švedska so države, ki smo jih upoštevali. Obravnavali smo tudi koherenco, relevanco, učinkovitost, smotrnost in dodano vrednost te direktive na evropski ravni. Raziskavo smo izvedli med junom, junijem in decembrom 2017. Imeli smo intervjuje z deležniki, imeli smo dve fokusni skupini in tudi spletni vprašalnik. Direktiva nadomešča prejšnji, eh, prejšnji okvirni sklep iz leta 2001, okrepili naj bi pravice žrtev presnivih dejanj, ne glede na to, kje se je to zgodilo in ne glede na to, kje imajo ljudje stalno prebivališče. Definicija žrtve je precej široka in to velja tudi za vse, ki so utrpeli fizično ali čustveno škodo, To vključuje tudi družinske člane v primeru smrtne žrtve zaradi kaznivega dejanja. Direktivo naj bi prenesli do novembra 2015. Ugotovili smo, da so v praksi to direktivo številne države članice prenesle šele v zadnjih šestih mesecih in to seveda ima velike posledice glede praktičnega izvajanja na terenu. Države članice so morale zagotoviti tudi podatke o tem, kako žrtve dostopajo do storitev, ki jih zagotavljajo, prav tako pa so morale poročila posredovati komisiji do novembra 2017. Zdaj pa ključne ugotovitve. Kot sem povedal, so številne ali večina držav članic že prenesle te določbe, Irska in Slovenija pa naj bi to storili letos države članice, ki še niso prenesle direktive ali so jo prenesle za zamudo, to pripisujejo različnim vrstam zapletov, notrne političnim ali drugim. Če si pogledamo praktično izvajanje na terenu, lahko vidimo, da je države mogoče razvrstiti v tri skupine. Obstajajo države, ki pred direktivo niso imele sistema za podporo žrtvam, to bi vključevalo naprimer Češko in Litvo in v teh državah je bil učinek še posebej velik. Potem imamo države, ki niso namenjale dodatnih virov za izvajanje te direktive, naprimer Španija, tam je učinek direktive omejen, po drugi strani pa obstajajo tudi države, ki so že pred direktivo imele dobro razvit sistem za zaščito žrtev, to sta Avstrija in Švedska. Učinek tukaj ni bil ta, da bi dvignili raven podpore, ampak da se zdaj zaščita razširi na vse vrste žrtev vseh vrst kaznjivih dejanj. Zdaj pa dobi besedo Južini. Thank you. Um, so our study found that... Hvala. Naša študija je ugotovila, da je ena od glavnih novosti eh, prevajanje in tolmačenje. In to je bilo zelo pomembno pri prenosu v vseh državah članicah in na to lahko gledamo kot na velik dosežek, ker s tem ne naslavljamo samo kompleksnosti pri čezmejnih eh, kaznjivih dejanjih, ampak gre tudi za eh, temeljni element direktive, namreč da vsi, vse žrtve prejmejo enako obravnavo. Potem še ena novost je individualna ocena. Eh, učinek pa se razlikuje oziroma izvajanje te novosti se izvaja, se razlikuje po eh, državah članicah. Nekatere eh, to izvajajo samo za specifične vrste žrtev, druge pa za vse žrtve avtomatično. Potem nekatere države so se odločile za opt-out. To pomeni, da eh, avtomatično zagotavljajo podporo žrtvam. Eh, tako sta ukrepali naprimer Belgija ali Francija. Po drugi strani pa žrtve ne prejemajo avtomatično podpore in eh, se morajo torej same prijaviti za to podporo, temu se reče opt-in. In to se je zgodilo v državah, kjer je sistem podpore žrtva manj razvit. Okrepili smo tudi postopkovne pravice, naprimer eh, pravica do nadomestila eh, za žrtve eh, kaznjivih dejanj znotraj sistema kazenskega prava. Kar se tiče praktičnih izzivov, vidimo, da je sistem podpore še vedno šibek in sicer zato, ker sistemi pritožbe niso konsistentni. Eh, policija eh, včasih ne usmeri žrtev na primerne oziroma ustrezne organe oziroma jih ne opozorijo na pravice, do katerih so žrtve upravičene. In to tudi zmanjšuje učinek direktive. Dostop do podpore za žrtve se razlikuje po posameznih državah članicah. Ugotovili smo, da žrtve še vedno ne izvajajo v celoti svojih pravic nekatere žrtve se ne zavedajo eh, pravic eh, ali pa se ne zavedajo, katere eh, službe obstajajo v njihovo podporo. Ugotovili smo tudi, da je za dobro izvajanje direktive ključnega pomena usposabljanje strokovnjakov. Določene države so temu namenile sredstvo in organizirale takšno izobraževanje, ampak to se ne dogaja povsod. Naslednja prosojnica. Potem ogledali smo si tudi posamezne študije. Mm, v eni od njih smo se osredotočili na žrtve terorizma. Tukaj je zelo pomembno eh, upoštevati tudi eh, čezmejni vidik. Naprimer pri napadih v Barceloni pred kratkim eh, je bilo veliko žrtev iz drugih držav, kar iz 13 držav. Pomembno je zagotoviti podporo za te žrtve. Je pa eh, treba povedati, da eh, takega podpornega sistema eh, ni oziroma ni vedno na voljo. Ta direktiva je prinesla zagon za spremembe. Države članice so prilagodile nacionalne okvire, da bi se temu prilagodile. Francija in Belgija sta bili. Uh, prvi v vrsti držav, ki so prilagodile nacionalne okvire. Potem eh, nasilje med spoloma. Eh, podpora tukaj je dobra, ampak problem je, da se ne poroča o vseh primerih družinskega nasilja. Ugotovili smo tudi, da ni specifične podpore za eh, žrtve sovražnega govora oziroma nasilja iz sovraštva za zaključek naj povem eh, še naslednje. Direktiva je prinesla številne novosti in inovacije, učinki pa se razlikujejo po posameznih državah članicah. Pomembno je tudi vedeti, da številne države članice eh, da se še vedno eh, veliko oziroma v veliki meri zanašajo na nevladne organizacije in prostovoljstvo. Organizacije, ki se s tem ukvarjajo, pogosto nimajo dovolj osebja ali sredstev. Morali bi se osredotočiti tudi na to, da povečamo zavest eh, žrtev, ozaveščenost glede njihovih pravic mm, in pa tudi glede eh, služb eh, in organizacij, ki so jim na voljo. Žrtve se morajo svojih pravic zavedati tudi, ko se nahajajo v tujini. In priporočilo bi bilo, da bi za podporne službe zagotovili um, večjo vidnost. Eh, poleg tega izgradna kapacitet in pa usposabljanje strokovnjakov, to je ključnega pomena. Eh, treba pa je seveda spodbujati tudi poročanje o kaznjivih dejanjih. Države članice bi se morale usredotočiti na to, da je treba spodbujati enako obravnavo vseh žrtev. S tem pa bi tudi zaključila. Hvala. Za zaključek še nekaj. Ugotovili smo tudi, da direktiva v številnih državah že kaže pozitivne učinke, ampak eh, v določenih državah je do, prenos, pre, do prenosa pre, prišlo šele pred kratkim, tako da nismo mogli oceniti vseh učinkov. To se bo pokazalo šele čez leta in čez nekaj let bomo spet pripravili podobno poročilo. Hvala. Thank you very much, uh, uh, Hvala, gospa Laldemos in gospod Krojcer, za obi predstavitvi. Zdaj pa bi dala besedo obema soporočevalkama. Najprej bo besedo dobila Teresa Jimenez Beseril Barrio, ki je soporočevalka iz odbora Libe. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti vsem, ki so prisotni na eh, tej pomembni javni predstavitvi o podpori za žrtve kaznjivih dejanj. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom, ki so tu prisotni. Pomembno je poštevati raznolikost eh, žrtev. Med nami je tudi eh, koordinatorka, ki se zelo bori za pravice žrtev Eh, in zaščito žrtev. Z nami je tudi ena eh, žrtev terorizma, prihaja iz Mačarske. Potem imamo še enega strokovnjaka iz eh, Španije, iz Baskije. Ta strokovnjak je tudi sam bil žrtev terorizma. Eh, zahvaljujem se tudi soporočevalki in pa eh, raziskovalni službi Evropskega parlamenta IPRS za njihovo poročilo o tem, kako se izvaja direktiva. Evropska komisija še ni predstavila svojega poročila o izvajanju te direktive. Dobili pa smo poročilo eh, iz EPRS, ki je zelo koristno in upam, da nam bo komisija, ki je tu prisotna, tudi razložila, kdaj bo eh, objavljeno njihovo poročilo. Parlament eh, ni imel dosti zakonodaje o žrtvah. Eh, nekaj malega zakonodajnih aktov je bilo. Sama sem stopila v stik s komisarko Reding glede svežna za žrtve. Želim povedati, da je vsak lahko žrtev. 75 milijonov uh, ljudi je v Evropski uniji letno uh, so žrtve različnih vrst kaznjivih dejanj, od uh, majhnih kaznjivih dejanj do terorizma in večjih kaznjivih dejanj. Sama sem v odboru Libe bila poročevalka. Spominjam se bojev, ki smo jih imeli na trialogih glede pravic žrtev. Uh, uspelo nam je vključiti tudi zelo osnovne eh, stvari. Tukaj so naši strokovnjaki tudi govorili o minimalnih standardih, torej o tisti osnovni podpori, eh, naprimer, eh, da je žrtev razumljena in da razume postopke oziroma ljudi, ki se z njo ukvarjajo, naprimer, ko prvič pride žrtev v stik s policijo. Tudi to ni bilo v preteklosti zagotovljeno. Potem eh, v prvem stiku z eh, ustreznim organom je treba žrtvam zagotoviti informacije. Eh, žrtev je takrat v zelo občutljivem položaju pod šokom in zelo pomembno je tisto, kar sliši v teh prvih trenutkih. Potem pomembno je, da žrtev Eh, dobi kopijo svoje izjave, ko jo poda oziroma eh, kopijo eh, pritožbe. To se ne zagotavlja v vseh državah. Potem to, da se informacije zagotovijo v ustreznem jeziku, v jeziku žrtve, o samem postopku, prevajanje in tolmačenje je tukaj pomembno. In še nekaj bi rada poudarila. Individualna oziroma uh, Eh, posamezna ocena vsake žrtve posebej. To je ključnega pomena. Države članice so tukaj na zakonodajnem področju dosegle bistvene spremembe. Eh, individualna ocena eh, je torej res pomembna, ampak kot so nam rekli strokovnjaki, se izvajanje te individualne ocene zelo razlikuje po posameznih državah in tudi po regijah. Tako da uh, E, žrtve nimajo vedno tiste minimalne podpore e, v eni državi, kot bi jo naprimer imele v drugi. In države dosti krat tudi ne sprejmejo svoje odgovornosti, ko gre za žrtve terorizma, naprimer. Države bi morale e, sprejeti odgovornost. One so tiste zadnje odgovorne za žrtve terorizma, naprimer. Pa še nekaj kar se mi zdi pomembno za naše novo poročilo. Uh, tukaj imamo uh, uh, kampanjo ozaveščanja. Uh, te morajo spremljati izvajanje direktive. E, pogosto uh, ni dovolj informacij na voljo v jeziku žrtev. Žrtve včasih nič ne razumejo, ni pravega ozaveščanja uh, ali pa se o tem v medijih ne govori. In žrtve pogosto ne vedo, da imajo določene. Uh, Eh, pravice. Včasih je tudi eh, sredstev premalo ali pa premalo koordinacije med eh, vsemi organi pregona, naprimer med policijo, sodstvom in drugimi. Včasih se ta komunikacijska veriga pretrga. Tudi tiste, ki se profesionalno ukvarjajo z žrtvami, bi morali ustrezno usposobiti. Eh, s kolegico Mlinar eh, misliva, da je treba vse te stvari eh, povdariti v poročilu in vse te pomankljivosti bo treba v prihodne odpraviti. Za zaključek pa bi povedala še, da bi vključila tudi posebna priporočila v zvezi z nedavnimi žrtvami terorizma. Glede žrtev terorizma še ni veliko izkušen. Do nedavna namreč ni bilo eh, veliko takšnih eh, eh, dejanj. Samo v Španiji smo se s tem soočali tudi že prej. Moj brat je bil ubit, prav tako njegova žena. Ostali so trije majhni otroci. Moj brat je bil politik in so se ga hoteli znebiti. Ampak Tukaj imamo tudi strokovnjaka, eh, ki je izgubil očeta, ki je bil vojak. Eh, zdaj pa tudi povsod drugod po Evropi prihaja do terorističnih dejanj, tega je vse več in zato je treba se še posebej ukvarjati z žrtvami terorizma. Eh, leta 2016 so se žrtve terorističnega napada v Belgiji pritožile, da ni bilo dovolj informacij. In to je res obžalovanja vredno, kajti direktiva je takrat že obstajala. Eh, država bi jo morala samo izvajati, pa tega eh, ni storila, niso sprejeli svoje odgovornosti. Eh, vedno država vse prenese na zavarovalnico ali pa na kraj, kjer se nekaj zgodi, na letališče in tako naprej. Mm, tukaj je šlo za napad na demokracijo, napad na eh, naše vrednote in na državo članico. In država članica je v eh, končni fazi odgovorna. Številne žrtve nam vse čas eh, sporočajo, da države ne naredijo dovolj. Treba je usposabljati ljudi, ki se ukvarjajo z žrtvami. V vsakem centru bi morala biti ena oseba odgovorna za uh, posamezno žrtev, ne da jo pošiljajo sem in tja. Um, pogosto potem pride do uh, sekundarne viktimizacije. Želimo tudi zagotoviti zdravniško in psihološko podporo za žrtve torej ne samo eh, birokratsko pomoč, ampak eh, tudi eh, ustrezno strokovno pomoč. Poleg tega moramo žrtvam pomagati, da potem, ko okrevajo, tudi lahko najdejo novo zaposlitev in se ponovno vključijo. Potem mm, potrebujemo tudi linijo, telefonsko linijo za nujne zadeve. V Barceloni, na primer, eh, je umrlo veliko ljudi, eh, kar iz 30 držav so prihajali. Ehm, eh, potem so bile pritožbe, nekoče recimo ni našel svojega sina, zato ker ni bilo dovolj informacij na voljo in niso bile na voljo v vseh teh jezikih. Zato bi morali v primeru takih napadov zagotoviti neko linijo, Eh, kjer bodo informacije na voljo v vseh jezikih. Moramo eh, krepiti eh, dostojanstvo in spomin na žrtve in mislim, da bomo vsi skupaj delali v tej smeri. Hvala. Much, uh, uh, Hvala, gospa Jimenez Beseril Barjo. No, vi ste poročevalka iz odbora Libe, zdaj pa bo besedo dobila gospa Angelika Mlinar iz odbora FEM. Much, uh, and, uh... Najlepša hvala za besedo, hvala za organizacijo tega dogodka in hvala vsem našim gostom za njihove predstavitve. Nadaljevala bom tam, kjer je končala moja draga kolegica, gospa Jimenez Veseril Barrio, dala je dober pregled. Uh, Eh, sama se ukvarjam s tistim delom poročila, ki zadeva predvsem eh, ženske. In zato bi eh, povedala nekaj splošnega. Sama sem tudi pravnica. In moramo se soočiti z resnico, da se družba preveč ukvarja samo s storilci. Vedno smo se ukvarjali s storilci kaznjivih dejanj. Eh, s tem, kako njih vključiti nazaj v družbo. Pozabljali pa smo na to, kako obravnavati žrtve. In vsa kazenska zakonodaja v vseh državah, eh, članicah eh, je usmerjena torej v ukvarjanje storilci, ne pa toliko z žrtvami. In mislim, da je čas, da začnemo obravnavati tudi to vprašanje. V predstavitvi svojega poročila ste omenili neko pomembno dejstvo in sicer to, da se premalo poroča o družinskem nasilju. E, s tem dejstvom se soočamo v vseh družbah in v vseh državah članicah. Družinsko nasilje e, je dolgo bil problem, še vedno je. E, še daleč smo od tega, da bi ga rešili. Potem pri trgovanju z ljudmi so žrtve tudi predvsem ženske in v tem kontekstu imam eno vprašanje. V zadnjih e, mesecih se e, o, v medijih e, veliko poroča o tem, pa v parlamentu tega še nismo obravnavali. Pripravlja se neko ustno vprašanje, ampak razprave pravzaprav še nismo imeli. Govorim e, o trgovanju z ljudmi, ko gre za sezonske delavce. Eh, državljani Evropske unije, ne samo, ampak tudi oni, oziroma predvsem oni, eh, njih se obravnava kot sužne v državah članicah. In to so tudi žrtve, eh, s katerimi se ne ukvarjamo. Pripravljamo ustno vprašanje, kot sem rekla, upam, da bomo naslednji teden na plenarnem zasedanju imeli razpravo o tem, ampak zanima me, ali imate kakšne številke, ali ste se kaj ukvarjali s to temo problem eh, tukaj je naslednji. Pravzaprav zakonodajo imamo. Imamo direktive, ki so z zakonodajnega vidika ustrezne, ki naj bi delovali, imajo smisel vsaj na papirju, ampak se ne izvajajo. Lahko imamo najboljšo zakonodajo na planetu, ampak dokler se ta ne izvaja, ne pomaga eh, ne potencijalnim in ne dejanskim žrtvam. Zato bi vas prosila, da se osredotočite tudi na to vprašanje. Zaenkrat gre za politično razpravo, ampak eh, v svojem delu poročila se bom skušala osredotočiti tudi na to. Hvala. Much, eh, Hvala, gospa Mlinar. Prosil bom tudi komisijo, da se na kratko oglasi glede izvajanja te direktive v državah članicah. Katarina Janička bo dobila besedo. Ona je eh, vodja skupine za eh, pravice žrtev. Hvala. Komisija pozdravlja poročilo parlamenta. Mislim, da to eh, zagotavlja številne koristne informacije o tem, kako se izvaja in kako se prenaša v nacionalno zakonodajo ta pomemben instrument. Eh, primerna in celovita eh, transpozicija te direktive v nacionalno zakonodajo je ena naših prioritet pri Evropski komisiji. Mi smo zelo hitro ukrepali, že januarja 2016. Takrat smo eh, začeli s številnimi postopki zoper kršitve proti državam članicam, ki niso eh, prenesli te zakonodaje v nacionalno zakonodajo. 16 takih postopkov je bilo. V tem trenutku eh, še vedno obstajajo štiri države, ki niso v celoti prenesle te direktive v zakonodajo. Veliko dela torej poteka na ravni komisije. Trudimo se, da bi eh, bil ta prenos popoven in pa pravilen in da bi se direktiva tudi ustrezno izvajala. Gre za res pomemben instrument. Eh, eh, s tem se spreminjajo ne samo nacionalni kazenski postopki, ampak eh, ta prenos od držav zahteva tudi, da izvajo številne dodatne ukrepe, administrativne ukrepe, ki bodo zagotovili, da se določbe v praksi pravilno izvajajo. Kot držav se ne zahteva samo, da se eh, določene določbe prenesejo v nacionalno kazensko zakonodajo ali v tiste akte, ki zadevajo mm, pravice žrtev. Eh, pogosto so s tem povezane tudi eh, proračunske posledice, Eh, v državah je treba zagotoviti službe za podporo žrtvam, to nekaj stane, s tem je povezan proračun, potem treba usposobiti strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami. Samo nekaj primerov sem želela navesti in nekaj postopkov eh, kršitev zdaj poteka. V zvezi s tem smo naročili tudi zunanjo študijo, ki nam bo pomagala v celoti razumeti obseg eh, te zadeve ko gre za prenos, ali je bil ta eh, celovit in pravilen. Eh, komisija ima tudi eh, dialog z državami članicami. Mi ne želimo izvajati sodnih postopkov proti državam. Naš cilj je, da zagotovimo določbe, ki bodo pravilno izvajene in ki bodo v praksi dobro delovale. In znotraj tega konstruktivnega dialoga imamo veliko pobud Eh, skupaj z državami članicami. Naj dam nekaj primerov. 29. Eh, januarja bo komisija organizirala konferenco na visoki ravni glede pravic žrtev. Eh, na široko bomo razpravljali o tej direktivi o pravicah žrtev. Govorili bomo o tem, kako se ta direktiva v državah članicah izvaja. Ehm, naš, naša komisarka bo odprla to konferenco, kar tudi kaže na njeno podporo in na pomen um, te teme. Vključili smo tudi bolgarsko predsedstvo, tako da bo tam, prisoten, uh, ministr, tam bo prisotna ministrica za pravosodje iz Bolgarije, potem imamo tudi uh, mrežo uh, za podporo žrtvam uh, in za izvajanje pravic žrtev. Eh, ti tudi sodelujejo eh, z nami, ta mreža vključuje pravosodne ministre iz različnih držav članic. Namen pa je, da se izboljša izmenjava dobrih praks, tako da se bomo uspešno lotili tega velikega izziva, ki je pred nami. Imamo tudi eh, zelo široko politiko v zvezi s tem. Poskušamo zagotoviti, eh, da se posebej obravnava tudi žrtve s posebnimi potrebami. Um, torej, imamo določbe, ki uh, bolj uh, neposredno uh, pomagajo um, specifičnim vrstam žrtev, naprimer žrtvam terorizma ali pa uh, žrtvam s posebnimi potrebami. Potem, uh, Nadomestila za žrtve terorizma, to je tudi ena od ključnih prioritet eh, za komisijo v tem trenutku. Eh, gospod Juncker je imenoval posebno svetovalko za te zadeve. Eh, torej, rada bi zagotovila, da se resno ukvarjamo s pravicami žrtev in da je ena ključnih prioritet pravilno in celovito izvajanje te direktive. Hvala časa nimamo veliko, ampak zdaj bodo besedo dobili poročevalci v eh, senci in pa potem še drugi člani in članice našega odbora. Gospa Kozlovska Rajevic je naslednja. Prosim, če se vsi omejite na dve minuti. E, Hvala, oba so predsedujoča. Hvala za priložnost, da lahko spregovorim. Rada bi eh, govorila v imenu Anemarije Koraca Bild, ki je poročevalka v senci v imenu naše skupine. Najprej bi se zahvalila Evropski komisiji za to direktivo in tudi za vse dejavnosti, ki jih izvajajo za zaščito žrtev. Zahvaljujem se tudi eh, našim službam in EPRS za to zelo kakovostno poročilo o izvajanju direktive. To poročilo je res poglobljeno in profesionalno. E, potem bi rada pozdravila države, ki so uspešno e, prenesle direktivo v nacionalno zakonodajo. Kljub določenim zamudam in problemom mislim, da stvari dobro potekajo. E, moramo se zahvaliti tudi vsem institucijam in pa nevladnim organizacijam, ki se dnevno ukvarjajo z žrtvami in jih podpirajo. Rada bi Povedala tudi, da vsi člani ELS želimo nuditi podporo, predvsem uh, bi to podporo izrekla v imenu kolegice Koraca Bild. Mm, gospa Jimenez in gospa Mlinar sta tudi uh, zelo dejavni na tem področju. Imamo skupino ljudi, ki so vedno prisotni na to vrstnih eh, javnih predstavitvah. Za nje je ta tema še posebej pomembna in želim se jim zahvaliti za to. Uh, Vidimo tudi, da se konsolidira eh, kazensko pravo v Evropski uniji. Komisarka Reding je to dosegla in eh, to me zelo veseli. Ta direktiva jasno kaže, da je nasilje nad žrtvami pogosto eh, nasilje nad ženskami. Tukaj je jasno izpostavljen vidik spolov. Imamo tudi eh, pravni besednjak, ki je povezan eh, z nasiljem eh, med spoloma. Potem sekundarna viktimizacija. Tukaj je to povezano tudi s psihološkimi problemi žrtev. Moram pa reči, da zakonodaja, kljub temu, da je dobra, ni popolna. Eh, te zadeve so povezane tudi s stereotipi, z izobraževanjem, usposabljanjem in mislim, da bi morali deti tudi na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Ana Hed. Izvolite za dve minuti. Hvala, govorila bom v švedskem jeziku. Ledamöter och andra här. Min kollega här sa att det finns ungefär 65 miljoner brottsoffer. Rada bi se vam zahvalila za te predstavitve. Kolegi so eh, podali zelo zanimive prispevke. Ne glede na to, žrtev česa ste, eh, je statistika zelo, zelo žalostna, še posebej seveda za žrtve same. Izpostaviti moramo tiste organizacije in združenja, ki eh, žrtvam pomagajo. A imamo težavo ali eh, tolmačenje morda ne deluje? Petinsedemdeset milijonov, no, še več. Petinsedemdeset milijonov žrtev, Kolegi so omenili boj proti trgovini z ljudmi, s tem se samo okvarjam že eh, precej časa. Eh, zakonodajo smo sprejeli leta 2011. Eh, ta zakonodaja naj bi zaščitila žrtve trgovine z ljudmi. Potrebujemo strategijo, ki eh, strategije spodbudi, ki se pravi, čujem, države članice spodbudi k dodatnim ukrepom, ampak nažalost komisija še ni pripravila to vrstne strategije. Zdi se mi, da eh, potrebujemo novo strategijo. S tem bi poslali ustrezno sporočilo eh, žrtvam, pa tudi zločincem, ki si trenutno mislijo, pa saj ni tako hudo, nič se ne bo zgodilo. Ko pripravljamo to zakonodajo, se moramo zavedati različnih situacij v različnih državah članicah. Imamo vprašanje za eh, osebo, ki je podala prvo eh, predstavitev, ne vem točno, katero organizacijo ste predstavili, se upravičujem. Zanima me, če ste tekom te študije zbrali tudi statistične podatke eh, o tem, kako so porazdeljene žrtve glede na spol. To bi bilo zanimivo eh, slišati. Eh, če se ne motim, je velika večina žrtev žensk. Pogosto gre za, eh, naprimer, trgovino z ljudmi ali pa nasilje v družini. Najlepša hvala. Nihče drug ne želi besede, če se ne motim. A so se strokovnjaki pripravljeni odzvati na kratko, prosim, zato ker časa ni veliko, nekaj časa potrebujemo tudi za drugi krok, za drugi panel. Hvala, da, odzval se bom na poroči, na vprašanja skupaj. Nimamo statičnih podatkov, za katere ste zaprosili, nažalost. Na eh, Naša študija se je osredotočila na eh, dejansko izvajanje zakonodaje na terenu, eh, nismo pa analizirali obsega te problematike. Rad pa bi izpostavil študijo primerov, v zvezi eh, z nasiljem na podlagi spola. Imamo tudi študijo eh, o beguncih, ki so predmet eh, nasilja. Gre za seveda žrtve, ne glede na njihovo zdržavljanstvo, gre tudi za državljane tretjih držav. Našli smo nekaj dokazov, ki kažejo, da so žrtve prisilne prostitucije in trgovine z ljudmi bile na to predmet uh, sojenja zaradi nezakonitega uh, vstopa v uh, države članice, tako da so uh, utrpele še več uh, težav. Imamo torej nekaj uh, primerov, uh, ki so povezani z nasiljem uh, na podlagi spola in uh, drugimi tovrstnimi uh, težavami. Gospod Depre, izvolite, bodite prosim kratki, zato ker časa ni veliko. Nema. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nažalost nisem slišal celotne razprave, vseeno pa bi rad zastavil vprašanje, če dovolite. Eden izmed največjih problemov, ki smo eh, jih videli po terorističnih dejanjih v Franciji in Belgiji, je eh, enakovrednost obravnave vseh državljanov, ne glede na to, odkot prihajajo. Atentat, eh, do katerega je prišlo v Belgiji na letališču, je zahteval žrtve, ki so bile eh, žrtve 24 različnih eh, državljanstv. In določbe eh, v tistem trenutku niso zahtevali od vseh držav članic, da vse žrtve obravnavajo na enak način. Sedaj bo to začelo veljati. In zanima me, če ste se lotili obravnave te problematike. Tudi, če se je lotimo, bomo imeli tri elemente, ki niso razrešeni nadomestila za utrpljeno eh, škodo za žrtve, ko eh, pridejo nazaj v domačo državo, ni harmonizacije. Eh, sistemi so še vedno zelo, zelo različni. Zanima me, če se bomo lotili te težave. V Franciji obstaja sklad, jamstveni sklad. Sam predlagam vzpostavitev evropskega sklada, tako da bo to vodilo k nekakšnemu poenotenju oziroma usklajevanju eh, na evropski ravni. Pomembno je, da torej uvedemo takšen solidarnostni mehanizem, ki ga zaenkrat eh, nimamo. Žrtve so pač eh, žrtve, ne glede na to, odkot prihajajo. Še nekaj treba izpostaviti in to je. Uh, problematika razlik v eh, sistemih socialne varnosti. Zanima me, če boste, gospa, v poročilo, ki ga boste pripravili, eh, predlagali tudi vzpostavitev evropskega mehanizma za solidarnost za pomoč žrtvam. Much, uh, Press, a... Hvala, gospod Depre. Poročevalka je dobila vprašanje, se želite odzvati na to? Hvala, Eh, mire, eh, nosotros nos costó... Mikrofon, prosim, za govornico. Govornica ne govori v eh, pravi mikrofon. Ah, vale, pues entonces habla. Sí. No, no. Now it's okay. No? Sí. En... Da, v poročilu vsaj v prvem poročilu, je bilo zelo težko vključiti eh, žrtve terorizma. Zgolj eh, sama omemba eh, je bila problematična in tako se lahko zavedate težavnosti tega vprašanja. V poročilo o terorizmu v tem parlamentu sem sama uložila 31 prilogov sprememb, ki so pokrili potrebe žrtev pozivala sem k ustrezni odgovornosti, harmonizaciji in tako naprej. Pri tej reviziji bomo ustrajali pri eh, nekakšnem sistemu pomoči in podpore žrtvam na eh, enoten način no, ne moremo zagotoviti, da bo vsaka žrtev dobila eh, enako vsoto denarja v vsaki državi, ampak eh, zagotovimo lahko nek potrebni minimum. Vsaka država mora nekaj narediti in ta ideja o nekakšnem jamstvenem skladu je kar dobra ideja. Eh, pozdravljam jo in brez doma jo bo poskušala vključiti v besedilo. Najlepša hvala hvala vsem sodelujočim in vsem strokovnjakom za razpravo. Sedaj pa se lahko lotimo drugega panela. Najlepša hvala, gospod sopredsedujoči. Čaka nas drugi panel, ki nosi naslov učinek instrumenta z vidika zaščite in podpore žrtvam. Pozdravljamo gospod po eh, dr. Mirjo Vasiljadu, ki je koordinatorka Evropske unije za boj proti trgovini z ljudmi. Izvolite, besedo imate za deset minut. Najlepša hvala, hvala za povabilo, hvala obema odboroma in hvala za doslednost ter ustrajanje poslancov in poslank tega zbora pri tej eh, izjemno pomembni temi. Najprej bi rada povedala naslednje. Eh, Direktiva o pravicah žensk je seveda širša kot eh, direktiva o boju proti eh, trgovini z ljudmi in tesno sodelujemo s komisijo pri obeh direktivah. Obi direktivi pa se osredotočata na pristop eh, na podlagi žrtev. Že v direktivi iz leta 2011 je pomembno to, da zahteva brezpogojno podporo in zaščito žrtev previdna želim biti, ko eh, o tem govorim, zato ker eh, smo v procesu eh, upoštevanja držav članic te direktive. Dotaknila se bom tudi poročila komisije iz leta 2016. Vedno je pomembno, da vse spomnimo, da je trgovina z ljudmi na prvem mestu kršitev človekovih pravic, to je zapisano tudi o, o, v listini o človekovih pravicah. In, eh, O tem govorimo, gre za kršitev človekovih pravic, obenem pa je to seveda zelo profitabilna oblika organiziranega kriminala. Ko govorimo o žrtvah, eh, govorimo o eh, nakupu in prodaji ljudi za to, da jih eh, izkoristimo. In to je eh, prav tako pomembno imeti v mislih. Vedeti moramo tudi, kdo so žrtve v primeru trgovine z belim blagom je dve tretjini žrtev žensk in deklet. To je prav tako treba izpostaviti. Gre za žrtve spolnega izkoriščanja. 21 eh, odstotkov je tistih, ki se jih izkorišča za delo, na to pa imamo še druge oblike eh, preprodaje. Leta 2016 je uh, IM, uh, IOM um, izpostavil uh, 11 tisoč eh, deklet iz, eh, Lib, eh, iz Alžirije in Libije in 80 odstotkov jih je bilo predmet izkoriščanja in trgovine z belim blagom. Od leta 2014 se je ta številka povečala za šestokrat. Vedeti moramo, da gre za ogromno ljudi, ki trpijo iz dneva v dan in e, statistika se veča. Strinjam pa se s tistim e, poslancem oziroma poslanko, ki eh, je govoril o sezonskih delovcih. Dve tretjini žrtev, identificiranih v EU, so državljani EU iz Romunije, Bolgarije, Nizozemske, eh, Mačarske in Polske. Ne gre za vprašanje priseljevanja, eh, zgolj vprašanje priseljevanja, ampak je problematika precej širša. Za žrtve je vedno prepozno, na žrtve se vedno ozremo prepozno na koncu. Eh, noben ne žrtve ne bi bilo, če ne bi bilo eh, dobička, transakcij. Nekdo te eh, žrtve uporablja, zlorablja obstaja torej poprašanje. Imamo zakonodajo, to je res in ponovno se strinjam s poslanci in poslankami, da je eh, največji izziv izvajanje zakonodaje, ne sam zakonodajni akt. Zakonodaja je celovita, inovativna in usmerjena v prihodnost. Osredotoča se na žrtve, eh, imamo jo že 8 let in eh, že takrat je bila zelo napredna. Imamo poročilo o eh, prenosu direktive, eh, ocenjujemo prenos, ne pa izvajanja. Vedno ustrajamo pri tem, da bo zgolj izvajanje spremenilo življenje žrtvam. Poročilo kaže, da so države članice naredile že veliko, ampak manjerskega prostora za izboljšave je še veliko. Izpostavila bi eh, enega od teh elementov in to je eh, dostop eh, do podpore in pomoči žrtvam. Eh, tega ne smemo pogojevati eh, z njihovim sodelovanjem v preiskavah. To je še vedno velik izziv. Kot veste, imamo platformo eh, civilne družbe za boj proti trgovini z ljudmi, kjer sodeluje več kot sto nevladnih organizacij. To je prav tako izjemno pomembno upoštevati moramo interese žrtev. Zato ob, obstaja ta platforma, obstaja cela vrsta ljudi, cela vrsta organizacij, ki dela na področju pravic žrtev in jim poskuša pomagati. Komisija je zbrala tudi informacije organizacij civilne družbe. To, kar pravi civilna družba in to, kar najdemo tudi v poročilu, je naslednje. Izzivi, s katerimi eh, se soočamo, eh, so tudi izzivi identifikacije otrok, ki so predmet eh, trgovine najti moramo rešitve za uh, otroke žrtve. Pogosto žrtve eh, trgovine niso identificirane, vsaj večina ne, tako da nimajo uh, omogočene pravice do uh, pomoči. Ni dovolj podpore na podlagi spola, ni dovolj uh, komunikacije. Uh, Seznam težav je zelo dolg. Vse skupaj sedaj spremljamo. Komisija je seveda pripravljena eh, zagotoviti podporo državam članicam, da bi eh, te začele bolj natačno izvajati direktivo. Seveda je treba pri tem upoštevati pristojnosti komisije, eh, ki bo ukrepala, če je to potrebno. Pripravili smo tudi dokument, krajši dokument o strategiji iz leta 2012 do 2016. Marsikaj je bilo doseženega in Z tega vidika je treba izpostaviti pomen tega uh, osredotočanja na pravice uh, žrtev. Pogledali smo si tudi vprašanje otrok, skupaj eh, z drugimi organizacijami smo pripravili smernice za pravice otrok, imamo smernice za informacije žrtvam trgovine, pripravili smo tudi študijo o spolu in tako naprej. Vedno znova izpostavljamo pomen nacionalnih in eh, čeznacionalnih eh, referenčnih mehanizmov, bolje moramo eh, žrtve informirati in pomagati in jih pošiljati k ustreznim organizacijam. Imamo tudi predlog modela za takšne mehanizme in mislim, da smo naredili veliko. Objavili smo tudi komunikacijo z našimi novimi prioritetami in med tremi ključnimi prioritetami je tudi boljši dostop do eh, podpore, eh, zagotavljanje spoštovanja pravic žrtev. In eh, kmalo bomo to predstavili poslancem in poslankam. V tej komunikaciji ustrajamo pri tem, da je prvi korak identifikacija žrtev. Na žrtve moramo gledati kot na imetnike pravic ta, te pravice imajo in pomembno je, da jim omogočimo spoštovanje teh pravic, dostop do uh, teh pravic. Ob koncu bi nakratko uh, eh, spregovorila še o dobri zakonodaji in mislim, da si moramo da se moramo zahvaliti parlamentu za to dobro zakonodajo in za vašo uh, zavezanost, uh, o kateri smo nekaj slišali tudi danes. Hvala za to. Ampak uh, pereča tema je izvajanje. Tudi poslanci in poslanke so dejali, da je za žrtve prepozno. Osredotočiti se moramo na preventivo. Razumeti moramo, da je eh, to področje, kjer nastajajo astronomski dobički. Poročila kažejo, da je treba kriminalizirati uporabo um, storitev uh, v zvezi z žrtvami trgovine. To poročilo kaže, da imamo precej različne pravne sisteme, kar ne eh, prispeva k eh, zmanjševanju popraševanja po takšnih storitvah. Ni žrtve brez uporabnika, ni žrtve brez dobička. V številnih državah članicah danes ni nezakonito eh, uporabljati in kupovati storitve, ki jih ponujejo te žrtve. imamo zakonodajo, ampak ne specifično za primere, ko vemo, da je neka oseba žrtev trgovine. Eh, komisar Avramopoulos je že večkrat ustrajal pri tem. Ne eh, moremo sprejemati in eh, dovoljevati tej kulturi nekaznovanja, da se razvija še naprej. In to smo predstavili eh, tudi v naši komunikaciji z dne 4. decembra. Mislim, da se nihče. Eh, ne strinja, da uh, temu ni tako. Imamo torej zakonodajo, uh, imamo akte, pomagati moramo žrtvam, jih vključiti v vse, vse faze uh, procesa. Uh, boriti se moramo proti tej grozni trgovini z ljudmi, ampak pomembna je preventiva. Ne smemo dovoljevati, da do tega prihaja. Še enkrat uh, najlepša hvala obema odboroma za vaše delo. Najlepša hvala, gospod Vasiljadu. Sedaj pa prosim gospoda Haverja Diaza Bado, raziskovalca, ki sodeluje v različnih raziskovalnih projektih na temo žrtev terorizma, da prevzame besedo. Najlepša hvala za povabilo. Osredotočil se bom na dve ključni vprašanji pri svojem prispevku. Najprej se bom osredotočil na način, kako so bile obravnavane žrtve terorizma v Baskiji, po drugi strani pa bom govoril tudi o ključni potrebi po pravosodju in pravici, ki jo iščejo vse uh, žrtve. Mm, torej, eh, spomin in dostojanstvo, eh, to zahtevajo vse žrtve. V specifičnem primeru Španije in Baskije, kot veste, smo več kot 50 let doživljali terorizem. Več kot 800 žrtev je bilo in veliko tudi eh, javne, zasebne škode, ekonomske škode. Sam bi rad govoril o tem, kako se je nudila pomoč eh, žrtvam terorizma v Baskiji. Ko se soočimo z žrtvami, ki so doživele nekaj eh, traumatičnega, ki so izgubile bližnega, se moramo zavedati, da je ta travma res eh, velika in da je ogrožena psihična in pa eh, fizična integriteta te osebe. V terorističnih napadih je uh, zelo pomembno razumeti to, da uh, se spodkople občutek varnosti uh, osebe. To smo že večkrat uh, slišali danes. Oseba izgubi uh, zaupanje, izgubi varnost, uh, izgubi zaupanje v institucije in druge osebe. In uh, to je pravzaprav izguba lastne integritete. In uh, kar se tiče psiholoških posledic, je to eh, nekaj ključnega. Osebe, ki doživijo terorističen napad, eh, potrebujejo specifično podporo, ki mora biti tudi zelo konkretna. Njihovo življenje se lahko ponovno vzpostavi samo na treh stebrih in sicer na družinskem stebru, na stebru družbene podpore in pa ponovnega vključevanja. In to je velika travma, ki jo žrtve težko presežejo. In eh, zato je socialna podpora in pa solidarnost eh, tukaj ključnega eh, pomena. To predstavlja hrbtenico okrevanja žrtve. To smo videli tudi v Španiji in pa v zadnjem času tudi v Evropi. V Španiji eh, je bila španska družba zelo prizadeta zaradi 50 let eh, terorizma. Učinek eh, terorizma ETE je bil v Španiji zelo poseben in velik. Žrtve so pogosto naletele na podporo samo v družinskem krogu. Eh, tega jim ni nudila država. Do nedavna ne. In težko je bilo najti podporo, ki bi presegala zgolj družinski krog. In žrtve terorizma, predvsem v Baskiji, so. Uh, bile ne samo sekundarne žrtve zaradi pomankanja podpore, ampak tudi terciarne žrtve. Torej, ta viktimizacija se je zelo eh, širila. Eh, pogosto eh, nosijo ulice v Španiji imena ubitih in to v žrtvi spet eh, vzbuja eh, viktimizacijo in spomine na teroristično dejanje. Treba je žrtvam zagotoviti realno podporo in jih obvarovati pred eh, sekundarno in terciarno viktimizacijo. Eh, naprimer gre za žrtve, ki so izgubile enega od bližnjih, očeta eh, eh, ali koga drugega. In vse to je treba upoštevati pri obravnavi žrtev. Država je bila pogosto indiferentna do žrtev, pa tudi do teroristične organizacije ETA. Torej, žrtve so pogosto deležne eh, hudega pritiska v svojem življenju. Eh, zdaj bi eh, povdaril tri stvari, ki jih potrebujemo v odnosu do žrtev. Prva je spoštovanje, ne glede na versko ali politično pripadnost žrtve, potem empatija in pa skupni jezik. Tudi pri jeziku je bilo. Eh, veliko pomankljivosti. Mm, pogosto eh, se stvari ne predstavljajo eh, takšne, kot so bile, uporablja se neprimeren jezik in to je tudi zelo pomembno za žrtve. včasih eh, eh, želijo ljudje biti tudi preveč politično korektni. Eh, včasih ne želijo priznati narave terorizma ali terorista. Um, potem, uh, to je pomembno, ko se govori o ljudeh, uh, ki so storilci, pa tudi o tistih, ki so umrli. Um, v Baski um, še vedno ljudje živijo um, ob eh, teroristih in ob terorizmu, eh, torej imamo to eh, sobivanje. Mm, kot vemo, ETA še ni bila razpuščena, torej še vedno obstaja. Tisti, ki se ukvarja z žrtvami, mora tudi biti sočuten, mora biti iskren razumeti je treba, da gre za traumatično izkušnjo. Eh, seveda je travm po svetu veliko, ampak eh, če ni podpore, je ta travma potem še veliko težja. Potem podpora po pravičnosti in pravosodju. To je ključnega pomena in eh, žrtve to res potrebujejo. Seveda se vse žrtve zavedajo, da noben zakon, eh, da jim ne more vrniti bližnjih, ampak eh, želijo pa eh, pravico za žrtve in za svoje bližnje, ki so bili umorjeni. Mm, če te pravice ne bo, to vodi v nekaznovanost. V mm, stvari je treba. Eh, povedati jasno in glasno. Eh, treba je si prizadevati za podporo eh, celotne družbe za žrtve. Žrtve so tako posredne kot neposredne in vsi skupaj verjamemo, da je pravosodje in doseganje pravice lahko terapevtsko za žrtve. E, imamo tudi urad za preprečevanje e, terorizma, poleg tega se s tem ukvarjajo tudi na ravni Združenih narodov, kjer imamo svojo predstavnico in e, vsi to priznavajo. Torej, Eh, ustrezne organizacije morajo odigrati svojo aktivno vlogo. Tudi Evropski parlament se je ukvarjal z žrtvami terorizma. Potreba po pravici je eh, res eh, ključnega pomena. Še vedno v Španiji obstaja 379 žrtev ETEK ki jim eh, še ni bilo eh, zadoščeno. To predstavlja kar 44 odstotkov vseh ubojev, ki jih je zagrešila ETA. Toliko primerov še ni rešenih. In eh, sodelovanje bi lahko dosegli tudi z nekdanjimi pripadniki ETE, torej med temi pripadniki ETE in pa državnimi organi. Zdaj si prizadevamo za to. Države članice so tudi povabljene, da uh, sodelujejo pri tovrstnem reševanju uh, problemov. Naš uh, sistem si prizadeva za to. naj na koncu povem, da moramo ustrajati pri tem, da eh, morajo teroristi eh, odslužiti eh, svojo kazen. Kot sem rekel, več kot 300 primerov še vedno ni rešenih. Boriti se moramo proti nekaznovanosti, brez tega ne bomo v celoti pomagali žrtvam. Poleg tega imajo žrtve vso pravico in vsi skupaj eh, si moramo prizadevati za to, da naši otroci ne bodo postali prihodne žrtve terorizma. Hvala, gospod Dias Bada. Sedaj pa besedo predajam gospodu dr. Kevatu Nojsajnenu, profesorju primerjalnega prava in pravne teorije na Univerzi v Turkuju. Izvolite, beseda je vaša za deset minut. Could I please have the slides that the uh, Se pravi, čujem, profesorica. Thank you. And thank you for the both committees for the invitation. Najlepša hvala obima odboroma za povabilo. Hvala tudi Evropskemu parlamentu za zavezanost eh, k boju proti nasilju nad ženskami in eh, k človekovim pravicam kot takšnim. Najprej bi rada opisala model na dveh ravneh, ki ga imamo za pravice žrtev in za ranljive eh, osebe, na to pa se bom lotila eh, študije o izvajanju. Rada bi vse spomnila, da je za nami dolga pot, kar se tiče eh, kazenskega prava. Pred nekaj desetletji je šlo predvsem za idejo kaznovanja strani eh, države in zaščite eh, pred kaznovanjem z vidika oseb, sedaj pa imamo drugačno usmeritev, tako na področju prava človekove pravice in eh, kazenskega pravosodja. Obstaja velika potreba potem, da uravnotežimo pravice žrtev in pravice storilcev. Pogledamo si lahko pogodbo o delovanju Evropske unije, ki v 82. Eh, členu eh, zagotavlja podlago za pravice posameznikov, tako žrtev kot tudi storilcev. Tradicionalno se osredotočamo na pravice storilcev in to je eh, dominanten pogled na področje tako v teoriji kot tudi v praksi. Na to pa se moramo pogledati, kaj pomeni pošteno sojne, pošteno obravnavo in to je izjemno pomembno, ko govorimo o ranljivih žrtvah, kjer potrebujemo drugačno ravnoteže, po mojem mnenju. Govorili smo o direktivi o podpori žrtvam in to je jasen tip pravnega instrumenta, ki bi naj izboljšal spoštovanje pravic za tako rekoč navadne žrtve. Se pa uh, sklicuje ta zakonodajni akt tudi na ranljive žrtve. imamo celo vrsto pravnih dokumentov, ki se osredotočajo na različne skupine žrtev. Vse skupaj izhaja iz eh, posameznih politik za ranljive skupine in uh, iz posameznih situacij. Nekatere skupine so postale ranljive zaradi njihovega statusa in njihovih odnosov s storilci. In zato uh, jim pravice niso bile priznane. Zgodovinsko gledano, ko govorimo o ranljivih skupinah žrtev, so imeli storilci eh, vedno na voljo bodi si eh, pravno nekaznovanost ali pa de facto nekaznovanost. Uživali so torej nekaznovanost in počasi eh, smo na to sprejemali eh, drugačne ukrepe, drugačna stališča v zvezi z randljivimi skupinami in njihovimi pravicami. Še vedno je torej veliko vrzeli, kar se tiče izvajanja, kar se tiče identifikacije eh, kaznjivih dejanj, kar se tiče popravljanja eh, nepravičnih eh, stališč. Ponavadi žrtve nimajo možnosti ukrepanja, kar seveda ne pripomore k poročanju o zločinih. Sama sem se s tem veliko ukvarjala naprimer eh, kot eh, oseba, ki je pomagala žrtvam eh, spolnega nasilja in tako naprej. Pogosto gre za vprašanje strahu pri poročanju o zločinih. Radljive žrtve je treba priznati kot takšne, potrebuje tudi dostop do ustreznih storitev podpore. Imamo dve direktivi v pravu Evropske unije. Imamo direktivo o žrtvah na eni strani, ki definira ranljive osebe. Na to pa imamo sklop direktiv, ki se nanašajo na bolj specifične situacije oziroma eh, kazniva dejanja. Naprimer direktiva o Eh, spolni zlorabi otrok, direktiva o trgovini z ljudmi, direktiva o žrtvah terorizma. Takšni instrumenti se med sabo razlikujejo. Ocena izvajanja poraja vprašanje, če bi eh, morali poskušati poenostaviti in poenotiti eh, ta dva tipa pravnih instrumentov. Direktive o zlorabi otrok, o trgovini z ljudmi in o terorizmu so instrumenti kazenskega prava. Enako velja za nasilje nad ženskami. Pogosto obstaja zelo jasna potreba potem, da ukrepamo v primeru takšnih zločinov. Kaj se zgodi, ko imamo na voljo takšen instrument? Ponavadi motivacija, da pozabimo na nek e, zločin, e, prevlada nad e, pomočjo oziroma da preprečimo nek zločin, prevlada nad podporo žrtvam. Nekaj tem je povezanih tukaj še s priznavanjem ranljivih žrtev, morda lahko preskočimo vse skupaj. Uh, Dejstvo je, da ni dovolj koordinacije med različnimi akteri na terenu. To je pogosto odvisno tudi od eh, dejstva, da so bile nevladne organizacije eh, aktivne, državne institucije pa ne. In to poraja številna pereča vprašanja, kar se tiče dostopa do storitev. In to je lahko uh, zelo, zelo problematično za ranljive eh, žrtve, ker bi morali imeti precej jasnejši model. Z vidika človekovih pravic pa je eh, prav tako jasno, da eh, je treba poskrbeti za boljšo koordinacijo in to mora narediti država. Mislim, da je to zelo jasen sklep. Tega ne moremo preprosto prepustiti nekašnemu samostojnemu razvoju. vedno znova se soočamo tudi z vprašanjem eh, preniskega števila prijavljenih zločinov in eh, to še posebej velja za ranljive žrtve. Zakaj? Deloma tudi zato, ker so države na nek način eh, nevladnim organizacijam predale nalogo zaščite ranljivih žrtev prav, ampak kaj je tisto prvo eh, srečanje? Govorimo naprimer o eh, žrtvah, ki eh, žrtve niso prvič, srečajo se z drugimi, pogosto s policijo, s toživci in tako naprej. In ugotoviti moramo, kaj je tista prva točka, kjer se lahko na to nadejejo podpore in pomoči. lahko bi delovali ex officio ali pa um, poskrbeli za automatske, eh, eh, avtomatska poročila. To je zelo pomembno za žrtve. Hvala. Like... Najlepša hvala, gospa Nusjajnen. Sedaj pa naslednja govornica, gospa Elizabet Krahulec, ki je eh, vodja Bruselskega urada EIMEA in eh, podpredsednica delovne skupine za spolne pobude v Ameriku, ameriški gospodarski zbornici eh, za Evropsko unijo. Danes je eh, z nami, zato ker bo govorila kot žrtev terorizma. Toplo pozdravljeni, uživate našo podporo. Izvolite beseda, je sedaj vaša za deset minut. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu in vsem politikom v Evropi, ki skrbijo za to, da se o tem še govori. Zakaj? Zato, ker sem bila v terorističnih napadih 22. marca 2016 tudi sama poškodovana. Od tega je minilo že skoraj dve leti in uh, Občutek imamo žrtve, da smo že pozabljeni. Zakaj? Sem državljanka EU, živim v Bruslju, stanujem v Bruslju, prebivam v Bruslju že več kot pet let, prihajam pa iz Mačarske. Moja hči je stara devet let, živi z mano in ona je bila neposredno prizadeta zaradi teh napadov. No, slišali smo, da so žrtve tudi družinski člani smrtno premenulih v kaznjivih dejanjih. No, jaz nisem umrla, ampak še vedno je za njo zelo težko sprejemati dejstev, da sem bila žrtev terorističnega napada. Sem nekdanja diplomatka, ekonomistka, prav tako sem aktivna v MČM-u. Zakaj je to pomembno? zato ker sem se odločila, da se ne bom udala, čimprej sem se želela vrniti nazaj v resnični svet. Hvaležna sem za vso podporo, ki sem je bila deležna, vesela sem, da se zadeve premikajo na ravni EU, ampak mislim, da je zelo pomembno, da povem, da sem podporo dobila od delodajalca, družine in prijateljev podpore od drugih nisem dobila. Več kot tri tedne sem bila v bolnišnici. Ne vem, ali lahko pokažete naslednji diapozitiv. To niso poklicne oziroma profesionalne fotografije. Podati sem vam želela samo nekaj podob o tem, kako se lahko življenje spremeni čez noč. ta fotografija kaže mene, ko sem bila še v bolnišnici. Kraljica je prišla do mene, obiskala me je, tri tedne sem bila deležna podpore in hvaležna sem zdravnikom in medicinskim sestram, ki so mi pomagali. Po treh tednih sem bolnišnico zapustila in takrat sem bila prepuščena sama sebi in svojemu problemu. Tudi ta diapozitiv je zelo pomemben, kajti vidite lahko, da sem živela v stanovanju v drugem nadstropju, ki je praktično tretje nadstropje, brez dvigala. Tri mesece sem bila zaprta v stanovanju in nisem stanovanja mogla zapustiti brez pomoči. Pomagala mi je ambulantna služba in prijatelji, ki so prišli z vsega sveta, da so mi pomagali, me obiskali in me nosili po stopnicah. Želela sem pobegniti pred svojimi temnimi mislimi. Ta fotografija vam kaže, kako pomembno je, da ne gre samo za vprašanje, ali smo žrtve ali ne. Obstajajo dokazi, policija, vsi to vedo. Sama nisem bila deležna nikakršne podpore, nihče ni z menoj navezal stikov, me vprašal, ali karkoli potrebujem. Dobila sem elektronsko pošto komisarja za podporo žrtvam. Dobila sem elektronsko pošto z obrazcem, ki sem ga morala izpolniti, zato da bi dobila finančno podporo. Seveda nisem mogla izpolniti teh dokumentov in takrat nisem dobila nobene finančne pomoči. Na letališču pa sem izgubila vse. Izgubila sem svoje bančne kartice, vse sem pustila tam. To je edini dokaz, ki ga imam, to je z mojega kočka in to sem dobila nazaj samo zahvaljujoč prizadevanjem enega od mojih prijateljev, ki je danes tukaj v dvorani. Vse je bilo uničeno, izgubila sem kartice, bila sem v tuji državi kot eh, mati samohranilka z hčerko brez denarja. Brez pomoči prijateljev in družine ne bi preživela in danes ne bi bila tukaj. Zakaj je pomembno, da to omenimo? Številni menite, da komisija, parlament in ostali delajo na številnih elementih, vključno z finančno podporo. No, minilo je že skoraj dve leti, finančne podpore pa nisem deležno. Več kot deset obiskov zdravnikov zavarovalnice sem imela, štiri različni zdravniki so me pregledali, vsakeč sem morala iti nazaj tja, nazaj do teh grozljivih dogodkov in opisati, kaj se je zgodilo. In to mi nikako ne bo pomagalo pri okrevanju. Vračam se vedno znova torej nazaj k tem grozljivim dogodkom in to mi nikako ne pomaga da bi mi šlo bolje. Več kot deset obiskov sem imela in nekateri od teh obiskov so bili res boleči. Po prvem sem imela napad panike, kajti zdravnik me ni nehal spraševati, zato je to zelo pomembno. Jasno je, da sem bila tam, poškodovana sem bila in potem sem ostala v rokah zdravnikov zavarovalnic. Dobila pa nisem nič. Pokriti so bili moji medicinski stroški, ampak mislim, da je jasno vsem, da. Zaposlen človek, ki je potoval v tujo državo, da govori o pomembnih temah izgubi še marsikaj drugega, ne samo to. Ne bom se spuščala v podrobnosti, zato ker imam omejen čas in ker nočem z vami deliti vseh zasebnih podatkov, ampak razumete lahko, da so izgube tudi drugačne. Poklicno se je to za me zgodilo ob najslabšem možnem času. Moj šef se je takrat upokojeval upala sem na napredovanje, to se ni zgodilo, upam pa, da se bom nekoč vrnila na to pot in da bom dobila napredovanje, za katerega sem upala. To je samo nekaj primerov. Če lahko prikažete naslednjo fotografijo, to je poškodba, vidite torej lahko tudi mojo hči in družinsko članico in še nekaj fotografij, ki dokazujejo, da sem res bila v invalidskem vozičku. Zdravniki zavarovalnic so to vedeli, še vedno pa se srečujem z izzivi. Povedati vam pa želim, da imam še tri srečanja za zdravniki, ki so predvidena, finančne kompenzacije pa ni. To je fotografija z predsednikom Mačarske. To je bila res lepa gesta in vsa podpora, ki sem je bila deležna, je bila res zgledna. Mačarska, moja država, mi je lepo pomagala, obiskal me je veleposlanik, ponudili so mi, da me premestijo nazaj na Mačarsko, vendar to ni bila možnost za me. Zakaj? Zato, ker živim v Belgiji, že več kot pet let živim tu, zato se ni mogoče kar tako preseliti. Vidite, da sem živela v zgornjem nadstropju, nisem se mogla sama premikati, zato sem se morala preseliti, kupila sem novo stanovanje, ki je bilo dostopno, ki je bilo blizu šole in tako naprej. Na voljo je bilo samo eno tako stanovanje, ki je bilo onkraj mojih finančnih sposobnosti, ampak to sem morala storiti. Vzela sem posojilo, ki ga moram vrniti. In moje trenutno finančno stanje je neposredna posledica terorizma. Na koncu želim povedati le to. Ne želim podati priporočil, zato ker mislim, da to ni ustrezno, ampak mislim, da bi lahko z nekaterimi preprostimi orodji res pomagali žrtvam. Naprimer, ena točka za stike. To bi bilo res zelo pomembno zaradi pravne pomoči, zavarovanja, nadomestila. Odgovornost ne bi smela biti v rokah žrtve. Žrtev se na vse zadnje samo želi vrniti v realnost. Upoštevati moramo ne samo fizične poškodbe, ampak tudi duševne poškodbe, samodejna nadomestila, ki temeljijo na trdnih dejstvih, to je jasno, in tudi vnaprejšnje plačilo denarja, zato da se človeku pomaga z stroški, naprimer bolnišnične oskrbe. Sama sem tudi mati samohranilka, zato mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli poskrbljeno tudi za varstvo otrok in da bi dobili podporo na domu. Meni je pomagala mati, zaradi tega sem zelo vesela, ampak eh, vseeno niso vsi v mojem položaju. To sem želela povedati odboru. Hvala lepa vsem, da ste poskrbeli, da se o tem še naprej govori. Hvala gospa Krahulec za to, da ste z nami delili vašo izkušnjo. Želim vam obilo uspeha v prihodnosti, da bomo imeli izmenjavo mnen. Nekaj časa imamo za vprašanja poslank in poslancev. Če imamo kakšno vprašanje, Ana. Dve minuti, zato ker vas opozarjam in tudi strokovnjake, da zaključujemo 12.30, 12.30 točno, zato ker bomo imeli sestanek koordinatorjev. Izvolite. Informacijon under det här passet, det har varit eh, väldigt... Hvala lepa. Hvala za vse informacije. Zelo zanimivo je bilo temu prisluhniti, pa tudi zelo žalostno. Imam vprašanje za dr. Mirjo Vasilijadu. Veliko ste poročali o trgovini z ljudmi. Mirja pravi, da države članice na različne načine izvajajo zakonodajo iz leta 2011. Sveda, težko je poskrbeti za enotno izvajanje zakonodaje, ampak zanima me, kaj menite vi, kako bi lahko poskrbeli za to, da pri izvajanju predpisov glede boja proti trgovini z ljudmi ne bo prihajalo do tako velikih razlik med državami članicami. Že kar nekaj let je minilo od eh, sprejetja te zakonodaje in govorimo tudi o tem, da bi te predpise morda morali preučiti in spremeniti nekoliko prej države članice pa zaenkrat še niso dovolj daleč za izvajanje. Hvala, gospod Depre in potem gospa Gomez. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo me je ganilo pričevanje žrtve terorizma, ki je ravno kar govorila. In eh, žal mi je zaradi vseh vrzeli, ki so se pokazali v moji državi po tem napadu. To nas je zelo presenetilo, politično ni bilo nič predvideno, niso bile sprejete ustrezne določbe. Od takrat skušamo situacijo izboljšati, eh, predvsem, ko gre za eno kontaktno točko. Eh, ta bo zdaj postala operativna. Vaše pričevanje pa je izpostavilo tudi druge elemente, eh, ko gre za žrtve terorističnih napadov. Namreč um, vsi stroški in pa uh, eh, sosledje dogodkov po napadu, uh, ki je pomembno za žrtev. Na evropski ravni skušamo eh, vzpostaviti poseben sklad, ki bi pomagal državam članicam in ki bi zagotavljal finančna sredstva za žrtve terorističnih napadov, napadov. Ne samo za zdravstvene izdatke, ampak tudi za uh, druge vrste izdatkov, naprimer, uh, eh, ko gre za eh, zdravljenje psiholoških posledic in pa vse druge posledice, s katerimi se žrtve soočajo. Lahko računate na našo odločenost, da bomo uh, res nekaj naredili na tem področju. Hvala, gospa Gomez. Yeah, Hvala. Vam, da ste z nami delili svojo izkušnjo. Tudi samo na pol živim v Bruslju in tudi sama sem šokirana nad tem, kar se je zgodilo. Prihajam iz Portugalske. Na portugalskem so letos poleti divjali grozljivi požari, več kot 100 ljudi je umrlo, več kot 200 ljudi je bilo poškodovanih. Žrtve pravijo, no, vsaj preživeli, da je za nje zelo pomembno, da dobijo psihološko podporo. Naše oblasti so zagotovile ustrezno psihološko podporo. V svojih priporočilih ste omenili, kako bi bilo dobro, če bi vas obiskala medicinska sestra, naprimer. Dobro, seveda finančna pomoč in podpora pri skrbi za otroka, seveda, ampak zanima me, ali morda menite, da bi takšna podpora lahko vključevala tudi psihološko podporo. Za božič, naprimer, zdaj na portugalskem žrtvi, žrtve govorijo o tem, da je zelo pomembno, da so imeli možnost ne, z nekom govoriti o tem, govoriti o žrtvah in tako naprej. Torej zagotovljena jim je bila psihološka podpora, zato pa so seveda potrebne priprave. Mislim, da bi to morala biti specifična zahteva. Se strinjate s tem? še posebej, ker zdaj govorimo o žrtvah terorističnih napadov. Hvala, gospod Jimenez Beserin. Ali mikrofon deluje? Oprostite, drugi mikrofon je prižgan. No, zdaj je pa v redu. Hvala. Želela sem se zahvaliti vsem prisotnim, vsem uh, govorcem in tudi vsem uh, kolegicam in kolegom, vsem poročevalcem v senci, vsem, ki so sodelovali pri tej predstavitvi. Dobili smo veliko pomembnih idej, ki nam bodo uh, služile tudi za to, da izboljšamo naše besedilo in pa da izboljšamo izvajanje direktive. Dobili smo Eh, različne informacije strani eh, različnih žrtev s koordinatorko za trgovanje z ljudmi. Sem se že večkrat pogovarjala. Mislim, da lahko dodamo tudi eh, različne ideje glede nasilja nad ženskami. Vse te ideje so za nas zelo pomembne. Zelo pomeno za me je bilo, da smo spregovorili o pravosodju in pravičnosti, da se eh, govori o eh, nekaznovanosti, o eh, premalo pritožbah, potem o koordinaciji na ravni držav članic. Ne smemo vsega prepustiti nevladnim organizacijam. Odgovorne so države članice. To velja tudi za mojo državo Španijo. Potem Govorili smo tudi o eh, enotni oziroma skupni točki za stike. To je tudi zelo pomembno in to je že vključeno v poročilo. Prav tako predloge sprememb, ko govorimo o tem, kako se boriti proti terorizmu. Potrebujemo skupno kontaktno točko. Spregovorili smo danes o koordinaciji, potem o harmonizaciji podpore. Podpora se nam reč razlikuje glede na države članice in regije. V tem smislu harmonizacije smo spregovorili tudi o skladu, ki bo namenjen žrtvam terorizma. E s tem se bodo žrtve v prihodnje lahko izognile kalvariji, eh, ki jo je prestala žrtev, ki je danes eh, spregovorila z nami. Hvala. Uh, Hvala. Zadnja je gospa Stevens. Izvolite, gospa Stevens. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. hvala zadnji govornici za njeno zgodbo. Obžalujem dogodke, obžalujem pa tudi to, da ni bila deležna ustrezne podpore. Vem, da se v Belgiji pojavljajo težave in vem, da zdaj obstajajo prizadevanja za to, da bi podpora bila boljša, da bi bilo, da bi bilo tudi nadomestilo bolje organizirano in da bi zadeve stekle hitreje. Ne zaslužite si, da trpite na tak način. Upam, da bo v prihodnosti zagotovljeno boljše sodelovanje in da bo na voljo pošten način, da bi vam pomagali. Obžalujem vaše trpljenje. en uw urgente vragen te beantwoorden. Niets niet te morali storiti proti temu. Odzvati bi se morali mi kot družba na vaše trpljenje. To je res nespremljivo, kar se vam je zgodilo in upam, da bomo lahko to popravili. Upam, da bo odbor uspel spodbuditi vse države članice, da bodo direktivo čim prej začele izvajati, zato da bodo žrtve deležne boljše podpore. Ne bi smelo biti tako, da je raven podpore odvisna od kraja bivanja. Hvala lepa. Vsi ste se javili, šest minut nam je ostalo. Gospa Vasiljado je dobila vprašanje in tudi, tudi gospa Krahulec je dobila vprašanje, zato imate vsaka na voljo tri minute. Izvolite, hvala, hvala za vprašanje. Res je, zelo pomembno je, da se zavedamo, da direktiva zadeva minimalne standarde. To je odličen instrument, ampak izvajanje je različno po različnih državah članicah. 4. decembra je komisija objavila sporočilo in tam poskušamo najti načine za to, da bi države članicam pomagali pri delu, ki ga je treba opraviti. Naprimer, Lepo bi bilo, če bi lahko pomagali tako, da zagotovimo smernice in kar zadeva ukrepe za pomoč žrtvam. Sodelujemo tudi z Agencijo za temeljne pravice, zato da pomagamo pri preprečevanju trgovine z otroki. Prav tako govorimo o nacionalnih mehanizmih sodelovanja na ravni držav članic. Pomagali bomo državam članicam glede ključnih konceptov pri preprečevanju trgovine, zato da bomo izboljšali sodelovanje. Prav tako bomo zagotovili finance in izmenjavo najboljših praks. Kakor omenjamo v poročilu o prenosu in prvem poročilu o izvajanju, je zelo pomembno, da zagotovimo smernice, usmeritve in nasvete za to, da bomo zagotovili boljše izvajanje. Ampak seveda, dela je še veliko in zato smo objavili tudi to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospa Krahulec. Odgovorilo bom na vprašanje psihološke podpore. To je zelo pomembno. In kakor sem dejala, ko sem zapustila bolnišnico v Antwerpnu, nisem dobila nobena informacija o tem, kako bi lahko v tuji državi našla psihologa, strokovnjaka za posttraumatske mm, dogodke ali okrevanje po travmi. Prijatelji so mi pomagali, našli smo angliško govorečega zdravnika in jasno je, da je to zelo pomembno. Ampak to je zelo pomembno tudi iz praktičnega vidika, kako najti pravega strokovnjaka. Vrnila sem se na delo oktobra 2016 z skrajšenim delovnim časom. Takrat nisem v celoti okrevala še. Vrnila sem se sicer na delo, ampak delo sem obravnavala kot del svoje, svojega okrevanja. To je bilo koristno tudi za mojo hči. Ona je pričakovala od mene, da se vrnem nazaj v realnost. In uh, na delu sem se res počutila koristno. Hvala lepa, hvala. Hvala strokovnjakom, hvala za vaše delo. Veliko informacij in podatkov ste nam zagotovili. Hvala tudi za to, da ste z nami delili svoje osebne izkušnje. Mislim, da je to zelo dragoceno za člane odbora. Izvolite. Tudi jaz se zahvaljujem vsem strokovnjakom, udeležencem, poslancem, poročevalcem, so predsedoječemu in mislim, da je to zelo pomembno, pomembno za naše dva soporočevalca ali soporočevalki in eh, mislim, da bomo skupaj pripravili odlično poročilo. Predlagam pa, da nadaljujemo z delom. Najlepše hvala. <laughs> Now it will be your uh, coordinator's meeting, yes? <laughs> Yes, no, yes, no, yes.